začnemo z zasedanjem, bi želel izraziti svoje sožalje in sočutje družinam žrtev v Gvatemali zaradi požara, ki je izbruhnil v zbirnem centru za mladoletne begunce v kraju San Jose. Čakamo še na izsledke preiskave, zato, ki bodo pokazali, kje so vzroki za to tragedijo in kdo je za njo odgovoren. Dejstvo pa je, da bi morali biti ti otroci in ti mladoletniki bolje zaščiteni. Kot veste, smo prejšnji teden proslavili dan žena. In ustrajal sem na tem, da ta dan ne bi bil samo dan, ob katerem bi uh, lepo govorili o tem. Namreč, dokler bodo ženske še vedno žrtve nasilja, um, prisilnih porok, izključenosti iz delovnih mest in iz odgovornih eh, delovnih mest, se bomo morali boriti vsak dan v letu za to, da bomo dosegli spoštovanje njihovih temeljnih pravic.